Pozdravljeni vsi. Dobrodošli na seji našega odbora. Predlagam, da začnemo. Najprej dnevni red. Če ni ugovorov, lahko dnevni red sprejmemo. Dobre novice imam za vas, kajti danes so na voljo prav vsi jeziki, vseh 20 jezikov, ki se govorijo v našem odboru. Druga točka v sporočilih je poročanje s trialogo. Gospa Bišov bi morala poročati, ampak je ni, prišla bo ob desetih, zato bomo to nekoliko preložili. Sprejetje zapisnika, če ni komentarjev lahko zapisnik seje 2. oktobra sprejmemo. In s tem prehajamo na naslednjo točko, mobilnost delovne sile in priznavanje reguliranih poklicev. Gre za študijo, ki jo bo predstavila gospa Elena Fris Terš, pomagala pa ji bo gospa Katalin Adamis Cazar, oni dve sta iz podjetja Milje, sta tukaj, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni torej. Izvolite. Um, Good morning, my name is Elena Fries. Pozdravljeni, sem Elena Fries-Terš iz Milje. Tukaj sem za kolegom Lohonsom. Predstavila bova študijo o mobilnosti delovne sile in priznavanju reguliranih poklicev. Najprej nekaj informacij. Mobilnost delovne sile temelji na prostem pretoku storitev in delovne sile, kakor je zapisano v pogodbah. To pa je tudi orodje v strategiji Evropa 2020, zato da povečamo udeležbo na trgu in da bolje poskrbimo za ujemanje med ponudbo in povpraševanjem. Skoraj vsi v tej dvorani smo del 9,5 milijona mobilnih delavcev v EU, 50 odstotkov teh jih je v Nemčiji ali v Združenem kraljestvu. Leta 2017 je bilo mobilne delovne sile približno 1,1 milijona. Glavne države izvora v zadnjem desetletju sta Romunija in Poljska, potem pa še Italija, Portugalska in Bulgarija. O glavnih gonilnikih bom govorila kasneje, ampak zaposlovanje je eden največjih gonil za mobilnost delovne sile. Zato je zelo pomembno, da lahko državljani EU svoj poklic opravljajo tudi v drugi državi članici in torej pomembno je, da se jim kvalifikacije priznajo. Države članice poklice regulirajo na različne načine. raven regulacije, strogost predpisov in predpisi sami se zelo razlikujejo med državami članicami. Približno 20 odstotkov delovne sile v EU opravlja poklice, ki so regulirani. To pomeni, da je potrebno neke vrste dovoljenje, preden je mogoče poklic začeti opravljati. Zakaj? Zato, da zaščitimo naprimer zdravje in varnost potrošnikov. Celotno število reguliranih poklicev v EU presega 5700 poklicev, najbolj regulirani poklici so zdravje, izobraževanje, transport, in še nekateri. To področje je v pristojnosti držav članic, ampak Evropska unija si od 60 let naprej prizadeva za to, da bi olajšali priznavanje poklicnih kvalifikacij v drugih državah članicah. Preden je bila urejena direktivo na tem področju, smo imeli različne sektorske predpise. Potem pa smo dobili direktivo, ki je poenostavila in poenotila predpise. Leta 2011 smo imeli revizijo direktive, kjer je bilo ugotovljeno, da še vedno obstajajo velike ovire, predvsem zaradi nezadostnega dostopa do podatkov in zaradi zapletenosti postopkov. Zato je bila direktiva spremenjena in revidirana. Revidirana direktiva je bila potem sprejeta 2013 države članice pa so jo morala prenesti do januarja 2016. V študiji smo si pogledali spremembe te revidirane direktive. Po eni strani smo preučevali vrzeli in dejavnike uspeha v tej reviziji, po drugi strani pa smo želeli zadeve pogledati širše, kako priznavanje ali ne priznavanje kvalifikacij vpliva na druge vzroke za mobilnost. Zato smo poskušali tudi na osnovi tega videti, kakšen vpliv ima direktiva o poklicnih kvalifikacijah na mobilnost delovne sile. Posvetili smo se zdravstvenim delavcem, to je eden najbolj reguliranih poklicev, je pa tudi zelo zaželen poklic med mobilno delovno silo. Opravili smo več intervjujev in opravili smo tudi študije primerov v štirih državah. Pokrili smo različne države, države izvora, ciljne države in seveda želeli smo pokriti tudi različne regulativne sisteme. Zdaj pa kar zadeva spremembe, ključne spremembe v direktivi o poklicnih kvalifikacijah iz leta 2013. Prva sprememba je bilo medsebojno ocenjevanje. Države članice so medsebojno ocenjevale dostop do reguliranih poklicev in ugotavljale so, ali je raven še vedno ustrezna ali pa bi morda lahko nekatere ovire za dostop do določenih poklicev odpravili to kaže, da je bila kakovost podatkov in informacij zelo različna med državami članicami. Zaradi tega ukrepa ni bilo mogoče opaziti večjih sprememb, torej države članice niso spremenile svojih regulativnih pristopov. Leta 2018 pa je bila sprejeta druga direktiva, In države članice morajo zdaj uporabiti ali izvesti preizkus sorazmernosti, preden spremejo nove regulirane poklice, zato da ocenijo, ali je to sploh potrebno. Nadaljne spremembe v direktivi iz leta 2013. ukrepi so bili tudi v zvezi z določbami glede začasnih storitev. Določeni ukrepi so bili strogi, potem smo imeli še eno spremembo glede delnega dostopa. To pomeni, da je oseba lahko dobila priznavanje za določene dejavnosti v poklicu, ne pa za vse. In to se je izkazalo za koristno pri srednješolskih učiteljih, drugače pa se ta ukrep ni pogosto uporabljal. In še ena sprememba so bili skupni okviri usposabljanja. Države članice bi se lahko dogovorile o skupnem okviru za usposabljanje in potem bi se pristojnosti in kvalifikacije lahko samodejno priznale, ampak eh, oblikovan je bil samo en tak okvir za inštruktorje smučanja. Zdaj je mogoče avtomatsko priznavanje med enajstimi državami članicami. Še ena ključna sprememba v direktivi iz leta 2013 je Evropska poklicna kartica. Šest poklicov lahko uporablja to kartico, medicinske sestre in gorski vodiči. Ampak tudi tukaj ni bilo veliko uporabnikov te možnosti med medicinskimi sestrami. Je samo en odstotek vseh delavcev uporabil to možnost. No, pri gorskih vodičih je ta kartica bolj priljubljena, ampak vseeno je ta pot do priznavanja kvalifikacij le redko uporabljena. Potem pa še točka vse na enem mestu. Države članice so morale oblikovati eno točko, kjer bi mobilni delavci lahko dobili vse podatke o postopku priznavanja. In na osnovi tega bi državljani morali imeti možnost, da postopek priznavanja kvalifikacij izvedejo na spletu. Natančno smo preučili štiri države članice in v treh ni bilo mogoče izvesti postopka priznavanja kvalifikacij na spletu. Na nizozemskem pa je to bilo mogoče, ampak samo za nekatere poklice. Prav tako ni bilo na voljo jasnih podatkov o postopku, šlo pa je tudi za jezikovne ovire, kaj te informacije so bile na voljo samo v uradnem jeziku države gostiteljice, prevod pa ni bil na voljo v drugih jezikih. Obravnavali smo še nekaj sprememb, ki jih zdaj ne bom predstavila zaradi časovnih omejitev. Kaj lahko torej ugotovimo? Vidimo lahko, da se ti novi ukrepi, te nove možnosti niso veliko uporabljali. Zdaj pa želim narediti korak nazaj. Govoriti želim o ključnih gonilih za mobilnost in o tem, kako priznavanje kvalifikacij vpliva na lajšanje ali oblikovanje ovir za mobilnost delovne sile. Kako sem dejala, se mobilna delovna sila seli predvsem zaradi dela 51 odstotkov ljudi je dejalo, da se je preselilo zato, ker so tam začeli delati ali pa so želeli tam iskati delo. Kar nekaj se jih seli tudi zaradi družinskih članov, to pomeni, da gre za osebe, ki se selijo zato, ker se preseli njihov družinski član, ki je v tej državi dobil delo. Torej, tudi ti ljudje se selijo zaradi dela. Mobilnost zaradi dela se pojavi zaradi dejavnikov eh, privlaka na ravni eh, pravnih vprašanj in socialnih vprašanj. Vidimo lahko, da se je mobilnost zelo povečala po širitvi na vzhod, pa tudi po letih 2011 in 2013, ko so nehali veljati ti začasni ukrepi. Predvsem medicinske sestre in delavci na področju osebne nege so zelo začeli izkoriščati možnost mobilnosti. Še en dejavnik je tudi geografska bližina in jezikovna bližina, torej več je selitev delovne sile med državami, ki so si blizu in ki imajo podobne jezike. Včasih lahko vidimo, da dejavnik jezika celo pretehta razlike v plači. Dokolikšne mere je torej priznavanje faktor lajšanja ali faktor oviranja? Sveda, preprostega odgovora ni, prav tako nimamo dovolj kakovostnih podatkov, da bi enoznačno povedali, kako priznavanje vpliva na odločitve o selitvi. Ampak, če si pogledamo odločitve sprejete v državah članicah, to so zeleni stolpci, lahko vidimo, da je prišlo do povečanja v zadnjih petih do sedmih letih vidimo lahko, da trend odločitev v državah članicah sledi trendu odločitev o selitvi. In pozitivnih odločitev je bilo več kot 80 odstotkov. In na osnovi tega sklepamo, da nepriznavanje ne predstavlja velike ovire za tiste, ki so zaprosili za priznavanje in tiste, ki želijo priznavanje delati v drugi državi članici. Vendar vidimo, da obstajajo velike razlike med različnimi poklici in državami izvora. Kar zadeva države izvora, vidimo lahko, da medicinske sestre iz določenih vzhodnoevropskih držav in Hrvaške pogosteje prejmejo pozitivne odločitve in tudi tako imenovane kompenzacijske ukrepe. Naprimer, gre za obdobje prilagajanja, ko morajo opraviti dodatno usposabljanje in tako naprej. Do 30 odstotkov je bilo takšnih odločitev. Iz Italije, Španije in Nemčije pa je bil ta delež blizu ničle. In kar zadeva poklice, zlasti med poklici, ki spadajo v tako imenovan sistem samotenega priznavanja. To pomeni, da je bilo usposabljanje usklajeno na ravni EU, sem spadajo zdravniki in medicinske sestre. Pri teh delavcih je bil delež priznavanja zelo visok, med 90 do 95 odstotkov, ampak po drugi strani je v drugih primerjih drugače. Tam, kjer ni takšnih ukrepov, naprimer, pri srednješolskih učiteljih in fizioterapeutih je stopnjo priznavanja samo med 60 do 80 odstotkov. Zelo pomembno je tudi vedeti, da na te trende zelo vplivajo medicinske sestre. To je zelo pomembna skupina, kajti pri teh delavkah je priznavanje nujno potrebno. Medicinske sestre predstavljajo kar 25 odstotkov tega trenda in deležniki pogosto pravijo, da je direktiva o poklicnih kvalifikacijah zelo pripomogla k lažjemu priznavanju kvalifikacij v drugih državah članicah, še posebej kar zadeva priznavanje kvalifikacij iz vzhodnoevropskih držav članic in tudi na osnovi usklajevanja usposabljanja in izobraževanja, pa tudi zaradi sprejetja priloge 5, ki omogoča avtomatsko priznavanje določenih vrst usposabljanja. Vse to zadeva seveda samo tiste, ki so dejansko zaprosili za priznavanje njihovih kvalifikacij. Ampak, če primerjamo te številke z celotnim tokom mobilne delovne sile, lahko vidimo, da je samo 10 odstotkov ljudi, ki so se preselili, zaprosilo za priznavanje njihovih kvalifikacij. Če to primerjamo s tem, kar sem povedala prej, torej 20 odstotkov delovne sile dela v reguliranih poklicih. In potem se lahko vprašamo, ali gre za vprašanja poznavanja predpisov, ali pa gre za vprašanje sploh povpraševanja po priznavanju kvalifikacij. Če vprašamo evropske državljane, lahko vidimo, da je pomankanje podatkov in nepriznavanje kvalifikacij ovira po Eurobarometru 2014 lahko vidimo, da je 4 odstotke državljanov EU poskusilo delati ali študirati v drugi državi članici EU, ampak niso bili uspešni. To se vam zdi morda malo, ampak upoštevajte, da je delež mobilne delovne sile prav tako 4 odstotke. Torej, med tistimi, ki so se selili, je vseeno veliko takšnih, ki jim ni uspelo za priznavanjem kvalifikacij. In 12 odstotkov od teh je dejalo, da je priznavanje kvalifikacij predstavljalo oviro pri selitvi. 15 odstotkov pa jih je dejalo, da je bilo pomembno vprašanje, priznavanje kvalifikacij ali ne priznavanje kvalifikacij strani delodajalca. Kar zadeva mobilnost, ne priznavanje kvalifikacij morda ni tako pomembno vprašanje, ampak vseeno to predstavlja oviro pri iskanju ustrezne zaposlitve. Vsi vemo, da je prekvalificiranje večji problem pri mobilni delovni sili. Približno 30 odstotkov mobilne delovne sile meni, da so preveč kvalificirani, ena petina delavcev na področju osebne nege ima celo univerzitetno izobrazbo. Ti, ti ljudje so subjektivno in objektivno preveč kvalificirani. In ko jih vprašamo, zakaj je tako, je običajno problem na področju jezika. In Ljudje prav tako menijo, da je priznavanje kvalifikacij velik problem. Kaj je mogoče storiti ali izboljšati? Nujno je izboljšati dostop do podatkov v zvezi z regulatornimi zahtevami in postopki v zbirki podatkov o reguliranih poklicih EU. Države članice so odgovorne za jasnost podatkov. Države članice imajo tudi nacionalne spletne strani, ki bi jih morale zagotavljati v več jezikih. Prav tako bi morali opraviti kampanje o zaveščanju v zvezi z novimi orodji. In deležniki so dejali tudi, da bi bilo treba pogosteje posodabljati prilogo pet, tam so navedena usposabljanja, ki so predmet samodejnega priznavanja. Seveda je treba upraviti tudi več raziskav. Nadaljevati bi morali, morali tam, kjer smo začeli, z ukrepom medsebojnega ocenjevanja, zato da bodo države članice bolj vedele, kako nacionalni predpisi in nacionalno regulirani poklici vplivajo na druge. Prav tako je treba bolj natančno preučiti ovire temu, da bi nove ali spremenjene poti bile deležne večje uporabe. Težko je bilo najti podatke, informacije ali študije o vplivih in razlogih za nizko stopnjo koriščenja teh možnosti. Zato bi bilo zelo koristno, če bi upravili še več raziskav v zvezi s tem. Najlepša hvala. Hvala, hvala za kompleksno predstavitev. Predstavili ste zanimive podatke o mobilnosti delovne sile. Kolegice in kolegi, zdaj pa vas spodbujam, da zastavite vprašanje. Najprej bodo spregovorili koordinatorji. Izvolite imamo kakšno vprašanje, kak komentar v zvezi z predstavitvijo. Gospod Pislaro, izvolite. Very much for uh, <clears throat> the presentation. Um... Hvala za predstavitev. Mislim, da so sklepi študije slabi. Na osnovi tega, kar ste povedali vi in na osnovi dokumentov, ki ste nam jih predložili, vidim, da smo sicer sprejeli ukrep, ki naj bi povečal mobilnost, torej EPC, ampak eh, ta ukrep se skoraj ne uporablja. To je imelo vpliv na gorske vodiče, ampak pogledajte si številke. Kakšen vpliv je to imelo? To je manj kot en odstotek. Manj kot en odstotek ljudi uporablja ukrep namenjen spodbujanju mobilnosti. To orodje je bilo povezano tudi z digitalizacijo sistema, zato da bi zagotovili digitalno obveščanje med državami članicami. Kot evropski poslanec sem zelo zaskrbljen v imenu državljanov stopnja izvajanja je preslava. In to kaže, da je na ravni držav članic premalo politične volje, da bi dosegli napredek. In to kaže tudi, da obstajajo ovire v sistemu samem. Čisto pragmatično vprašanje za vas. Kakšna so vaša priporočila? kakšni bi morali biti koraki za Evropski parlament ali Evropsko komisijo glede izvrševanja. Kakšni bi bili trije koraki, ki bi jih lahko sprejeli za to, da bi izboljšali situacijo? Hvala. Najprej bomo zbrali vprašanja, potem pa bomo slišali odgovore. Hvala, gospa Jongerius. Hvala. Hvala za to poročilo in predstavitev. Mislim, da je to koristno. Tudi v moji državi je to problem, namreč, če oseba ne more delati kot vzgojiteljica v vrtu, v Nemčiji ali v flamskem delu Belgije. Vprašanje je vedno, zakaj ne moremo rešiti tega problema. In Največji problemi so v tako imenovanih reguliranih poklicih, poučevanje, nega, nega starejših, vzgoja otrok in tako naprej. In moje vprašanje je v skladu s tem, kar je vprašal tudi gospod pislaru. Kaj menite, kakšni bi morali biti naši nadaljni ukrepi? Ali gre za to, da zahtevamo revizijo te direktive, ali pa to ni glavna ovira? Ali gre za to, da moramo socialne partnerje v različnih reguliranih poklicih poučiti o tem, kakšni so predpisi in kakšni so predpisi? jih vprašati, ali so vse spretnosti res potrebne, kajti včasih slišimo tudi to vprašanje, zakaj ne moremo delati v Nemčiji, če smo iz Nizozemske, zato ker v Nemčiji izvedejo 26 tedno prakse, na nizozemskem pa samo 24 tedno. Vprašanje je torej, kako bi lahko ukrepali na ravni EU ali držav članic, ali pa bi morda socialni partnerji morali prevzeti vodilno logo pri tem, koliko regulative potrebujemo. Gospa Peter Hansen, hvala. Hvala lepa za to zanimivo predstavitev. Dve vprašanje imam. Prvo je tudi v skladu z mojima dvema kolegoma. Zanima me, ali imate kakšne primere najboljše prakse v državah članicah. In zanima me tudi, kakšno vlogo so digitalni sistemi imeli pri razvoju ja, mobilnosti in kako bi to lahko uporabili v prihodnosti. Hvala. Gospa Rafalska, izvolite. Hvala. Moje vprašanje je v zvezi z raziskavami. Zanima me, ali se bodo raziskave nadaljevale. Svojo raziskavo ste omejili samo na štiri države članice in posvetili ste se zdravstvenemu sektorju. Zanima pa me, ali bi lahko analizirali tudi druge sektorje, ki so zelo mobilni, naprimer promet ali gradbeništvo. To sta sektore, kjer je prav tako zelo veliko mobilne delovne sile. In Morda se slepimo, morda menimo, da bomo lahko mobilnost spodbujali samo z predpisi, ampak konec koncev je mobilnost odvisna od posameznika, od odločitve posameznika in od tega, kakšna je situacija na trgu dela, pa tudi seveda jezikovna bližina, geografska bližina in tako naprej. Seveda strinjam se, da bi morali zagotoviti čim več podatkov za to, da bodo ljudje lahko koristili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 plač za moške in ženske. In pravzaprav v Evropski uniji ne moremo biti ponosni na to področje, kajti ženske zaslužijo 16 odstotkov manj kot moški. Imam enostavno vprašanje. Rekli ste, da je treba izboljšati dostop do informacij, do spletnih strani, ampak kdo bo poskrbel za ta boljši dostop? Si, um... Gospod Patanga. Z veliko pozornosti in jo vojem hvala. Pozorno sem eh, preučil to študijo in eh, povdarjali ste pozitiven učinek zakonodaje na recimo plače, poklicno izobraževanje, na pridobivanje veščin eh, za delavce. Krati pa ste rekli, da zakonodaja ni pozitivna, pomenila porasta delovnih mest. To se mi zdi pomemben sklep. Ali to torej pomeni, da mehanizmi, recimo avtomatskega prepoznavanja, imajo tudi negativne učinke? Morda bi morali preučiti negativne učinke teh mehanizmov na delovne pogoje. To opravljamo opazujemo recimo v državah, kjer so zaposleni mobilni delavci. Ali to vpliva na nižje plače ali pa nižjo stopno usposabljanja? Gospa Brune. Hvala lepa. Imam naslednje vprašanje. Sprašujem, se, ali obstaja program Erasmus za regulirane poklice. Morda bi lahko v okviru Erasmusa promovirali mobilnost v teh poklicih. Gospa Rondeli, Imam vprašanje v zvezi z poklici, ki ste jih upoštevali pri vaši študiji. In sicer pravite, da so postopki, da postopki vzajemnega priznavanja predvidevajo minimalne stopnje zahtev glede stopnje usposabljanja. Eh, to pomeni med sebojno prepoznavanje minimalne usposobljenosti. Tukaj bi naj sistem dobro deloval. Imam pa naslednje vprašanje. poklici, ki ste jih eh, preučili, nakazujejo na visoko stopnjo mobilnosti v Evropski uniji. Zato me zanima, kaj bi po vašem mnenju moral biti naslednji korak poleg eh, minimalnega prepoznavanja usposobljenosti. Ali bi lahko predvideli, recimo, kakšen mehanizem za prepoznavanje stopne kvalifikacije in potem bi te kvalifikacije bile priznane v vseh državah? Hvala za vaše vprašanje. Sedaj pa dajem besedo našima gostoma, da odgovorite na ta vprašanja. Um, Thank you for the questions. Um, for the first question. Hvala za vaše vprašanje. Prvo vprašanje. Ovire za EPC. V študiji smo našteli nekaj točk, ki predstavljajo ovire za EPC. Po eni strani gre za praktični vidik, gre za osveščanje. EPC um, ni prepoznan v javnosti, zato ga, tako, zato ga tudi um, javnost ne uporablja. Potem drugič, obstajajo težave pri dostopanju do EPC. Nekatera podjetja menijo, da je dostop do tega relativno zapleten. Prav tako pa obstajajo razlike med pristojbinami med državami članicami. V nekaterih državah članicah so pristojbine relativno visoke in tudi to predstavlja oviro. No, na to bi se morali odzvati pristojne, pristojni organi v državah članicah, recimo, ko gre za pristojbine, ko gre za osveščanje, pa bi k temu lahko prispevale tudi evropske institucije in lahko bi organizirale kakšno kampanjo osveščanja. Drugo vprašanje. Ali bi morali revidirati direktivo? Ali pa gre za vprašanje izobraževanja v zvezi s tem? In ali obstaja potreba po večjem osveščanju med socialnimi partnerji? To morda ni naloga parlamenta ali komisije, to je naloga držav članic. Gre za problem zakonodaje v državah članicah. Kot ste povedali, obstaja razlika med recimo nemškimi medicinskimi sestrami in nizozemskimi medicinskimi sestrami. Nemčija zahteva više standarde za ta poklic. Torej, v tem trenutku gre tukaj predvsem za vprašanje politične volje držav članic. Ali so pripravljene eh, harmonizirati kvalifikacije za določene poklice? Eh, nekateri poklici so že eh, harmonizirani, oziroma kvalifikacije so že harmonizirane. To velja za zdravnike, arhitekte, določene vrste medicinskih sester izbira držav članice, ali želijo tukaj uskladiti kvalifikacije ali ne. Torej, tukaj gre prej za vprašanje ureditve v državah članicah. Um, Yeah, so we need to keep in mind that, um, that professional regulation is. Ja, zavedati se moramo dejstva, da so poklicne kvalifikacije v pristojnosti držav članic. Evropska unija tukaj za svojo zakonodajo ne more toliko vplivati na to. No, ampak eh, na mesto, da revidiramo direktivo, bi morali najprej zagotoviti ustrezen prenos v nacionalno zakonodajo. Leta 2016 so bili izveden, je bilo izvedeno preverjanje skladnosti in sproženi so bili postopki za ugotavljanje kršitev v skoraj vseh državah članicah zaradi nepopolnega prenosa direktive. Najprej je torej treba zagotoviti ustrezen prenos direktive in izvajanje direktive. Kar se tiče usposabljanja, bi morda bilo smiselno investirati v digitalne veščine evropskih državljanov. 30 odstotkov državljanov nima ustreznih digitalnih veščin. To pomeni, da če želite digitalizirati sistem medsebojnega priznavanja, pa ljudje nimajo do tega pristopa, ehm, potem to enostavno ne bo delovalo. Nadaljno je treba spodbujati tudi raziskave. Tukaj, ugotavl, tukaj odgovarjam tudi poslanki, ki je spraševali, ali se bodo raziskave nadaljevale. Ja, upam, da se bodo nadaljevale. Tukaj je vedno vse odvisno od tega, kdo financira raziskave, kdo jih naroči. Generalni direktorat za zaposlovanje v komisiji je naročil številne študije o tej temi, usposabljanje in izobraževanje in verjetno bo tako tudi v prihodnosti. najboljše prakse v državah članicah. Nemčija, na primer, je uh, vzpostavila centralni organ za ugotavljanje skladnosti v um, zdravstvenih poklicih in to je pospešilo postopek uh, medsebojnega priznavanja. Ponavadi lahko to delo opravljajo združenja, včasih to poteka na regionalni ravni, v državah kot so recimo Nemčija in Italija, kjer imajo regije velike pristojnosti. No, ampak seveda to zaplete celoten postopek in ga tudi podaljša. Dobro bi bilo, če bi centralizirali ta postopek. To bi pospešilo postopek medsebojnega priznavanja. Potem še en primer. Nemčija in Poljska sta vzpostavili dialog in eh, skupaj sta razvili usposabljanje medicinskih sester v zdravstvenem sektorju. To je prispevalo k višji stopni mobilnosti med tema dvema državama. In to bi morala narediti Evropska unija. Država članica je treba spodbuditi, da vzpostavijo dialog in da bolje razumejo način usposabljanja in kvalifikacije drugih držav članic. Deloma je to že zagotovljeno z sistemom IMI. Yeah. Then there was a question about whether um, whether recognition, whether automatic recognition or potem ali ima avtomatsko priznavanje kvalifikacij negativne posledice za delovne pogoje. Prvič. Mislim, da harmonizacija kot takšna ne more privesti do deregulacije. ko gre za minimalne zahteve, recimo v primeru medicinskih eh, sester. V zadnjih desetih letih se je usposabljanje medicinskih sester v državah članicah precej spremenil. Eh, ni več toliko praktičnega usposabljanja, več je akademskega eh, usposabljanja v okviru sist bolonskega sistema 3 plus 2. Mislim, da torej harmonizacija ne privede do deregulacije. Prav tako se moramo zavedati dejstva, da ko morajo države članice pripraviti evalvacijo po sprejemu uh, zakonodaje, morajo države članice oceniti učinek zakonodaje in morajo oceniti tudi tveganja za zdravje in varnost. In na ta način dobimo boljši pogled v to. Mi smo preučili vse gradivo v zvezi z učinki harmonizacije na različnih področjih No, ampak eh, vse skupaj je zelo zapleteno, zato bi morali to pripraviti najprej na, člani, na ravni držav članic, potem pa izmenjavati informacije o teh eh, različnih učinkih. Um, with regard to question on uh, if there is an Erasmus program for. Uh kar se tiče vprašanja možnosti programa Erasmus za poklicno usposabljanje. To ni neposredno povezano z direktivo. Tukaj gre predvsem za kvalifikacije po usposabljanju, po izobraževanju, ampak sedaj imamo tudi Erasmus, ki vključuje poklicno izobraževanje, pa tudi v okviru običajnega Erasmusa imate nekatere imate možnosti um, bolj praktičnih uh, usposabljanj, ampak uh, direktiva tega ne pokriva. Naslednje vprašanje. Ali ni morda mobilnost odvisna predvsem od uh, osebnih, uh, oziroma je mobilnost odvisna od osebnih odločitev ali od pogojev na delovnem trgu. Sama sem eh, skušala to povdariti, da samo priznavanje ne pomeni faktorja privlačnosti. Eh, ljudje se ne selijo drugam, zato ker je tam priznana njihova kvalifikacija. Seveda to vse skupaj eh, olajša, ampak to ni glavni povod. Glavni povod so razlike v plačah. Za nekatere primarne poklice, torej za to potrebujete samo nižjo sekundarno izobrazbo, Za nekatere takšne poklice v Britaniji in Nemčiji so plače više, kot pa za nekatere visoko kvalificirane poklice v Romuniji, recimo. In to je faktor mobilnosti. Podobno velja za varčevalne ukrepe in njihove učinke, eh, ki so bili v sprejeti v nekaterih državah, ki jih je najbolj prizadela kriza. Tam smo ugotovili, da je prišlo do porasta izseljevanja delavcev recimo iz Italije in Španije. Do tega je prišlo na začetku krize in v Italiji se stanje še vedno ni spremenilo. Še vedno imamo visoko stopnjo izseljevanja izseljevanja delavcev iz Italije. Potem, seveda so splošni pogoji na trgu zelo pomembni. Ni pa to priznavanje kvalifikacij glavni faktor za mobilnost delavcev, kot sem že povedala. mobilnost med državami, kjer razlike v plačah niso velike, je nižja. Eh, tudi v visoko kvalificiranih poklicih se ljudje ne bodo odločili za selitev, če njihove kvalifikacije niso priznane in zato ne bodo mogli zasesti ustreznega delovnega mesta. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala za vse informacije. hvala tudi za vse podatke. Dobro je, da smo lahko imeli razpravo, ki temelji na dejstvih. Na ta način se bomo lažje soočili z temi izzivi na trgu dela. In na področju mobilnosti delavcev. Hvala, da ste bili danes z nami in hvala za vašo predstavitev in za vaše odgovore. Sedaj pa nas čaka kratko glasovanje. Ni še deset tako da lahko ali počakamo, da bo ura 10 ali pa začnemo z glasovanjem. Dobro, bomo počakali do 10. ure, potem bomo glasovali in potem bomo slišali informacije o trialogu o 883. It's 10 o'clock, my dear. Dragi kolegi, ura je 10. Začenjamo z glasovanjem. Glasovanje bo kratko. Sprejeti moramo osnutek mnenja o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Najprej bomo glasovali o vseh odstavkih, razen uvodne izjave D in odstavka 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Uvodna izjava D, tukaj gre za predlog spremembe skupine GUE. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno odstavek 3 gre za predlog skupine GUE za proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo poimensko. Prosim, da uporabite svoje kartice. Ste vsi glasovali? oziroma ste pripravljeni, glasujemo. Ne, gospa Jungerius. Konec glasovanja. Sprejeto. Več. Hvala lepa. So now uh, we get to the point. Sedaj pa točka ena. Gre za poročanje o triologih 883. Gospa Bišov bo poročala kot poročevalka. Hvala lepa, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Prosim, kolegi, gre za zelo pomembne informacije. Vem, da so informacije pomembne za vas, tako da prosim, da poslušamo gospod Bišov. Ja, mislim, da so vsi še vedno navdušeni nad izidom glasovanja. Kakorkoli, trialog o 883 je zelo pomemben. Zanimanje za to temo je veliko v državah članicah vsi želijo, da bi našli rešitev v zvezi z dosijem, ki je zelo zapleten. V trialogih smo prišli do dogovora, ki pa ni dobil večinske podpore v svetu. Imeli smo prvi trialog. obe strani sta izrazili pripravljenost eh, na to, da se tokrat pogajanja zaključijo in da se pride do dogovora. Kakor veste, so se tukajšnji koordinatorji dogovorili o mandatu in mi smo se odločili, da se bomo osredotočili samo na točke, ki so sporne in tiste, kjer ni bilo večine, večinske podpore v svetu, ne bomo ponovno začeli z eh, pogajanji od začetka. Sicer pogajanja bi mogli zaključiti. Eh, veliko dela je bilo upravljenega, veliko dela je bilo upravljenega uspešno. Uspeli smo ohraniti skoraj vse točke, dogovorili smo se o skoraj 80 odstotkih dosjeja, ampak vsi veste, da v tem primeru dosežemo dobre rezultate, so vsi malo zadovoljni. Osredotočili se bomo na tiste točke, ker smo najbolj nezadovoljni. O čem smo se torej dogovorili na obeh stranih? Eh, razpravljali bomo o nadomestkih za brezposelnost za obmejne delavce, gre za vrstice 67 do 70. Tukaj obstaja različni različna stališča v svetu. Svet bo povedal, v katerih specifičnih točkah se želi tukaj pogajati in tudi mi se bomo na to dobro pripravili. Ampak najprej bomo morali počakati na to, kaj bo pripravil svet. Uh, veste, da je parlament. Uh, sprejel številne kompromise, smo pa tudi veliko dosegli in te dosežke želimo sedaj ohraniti. Druga točka. Gre za pristojno zakonodajo. Gre za um, točke 48, 71, 78 in 86. Tudi tukaj je treba ohraniti dogovor iz prejšnjih pogajanj in videli bomo, ali bo možno doseči dogovor z svetom v, v naslednjih mesecih. V Štrasburu je torej potekal prvi trialog. Mislim, da je atmosfera bila mm, odprta, dogovorili smo se o obsegu, sedaj pa bomo stopili v naslednjo fazo dejanskih pogajanj. Še vedno sem optimistična, optimistična sem zato, ker sem realist in vem, da nobena uh, izmed udeleženih strani ni zadovoljna z trenutnim rezultatom in na obeh obstaja volja za to, da pridemo do dobrega uh, rezultata. 11. in 7. novembra bomo imeli sestanek poročevalcev v Senci, potem 11. novembra pa bo potekal tudi drugi trialog. Gospod, William, gospod Williamson. Hvala lepa poročevalki za te informacije. Bi pa vprašal poročevalko. ali lahko potrdi, da eh, nadomestila za brezposobnost obmejnih delovcev ne bojo del pogajanj, čeprav je to že dal časa tema razprav v državah članicah. Gospa Bišov. <clears throat> Gospa Bišov, lahko odgovorite ali pa ne, kakor želite, morda v tem trenutku nimate odgovora morda bi lahko to razpravo pustili za sestanek poročevalcev v senci, ampak kakor sami želite. Zanima me, če obstaja še kakšno drugo vprašanje. No, uh, želeli smo informacije o trialogu, ni bilo mišljeno, da bi imeli razpravo o tem. Torej, čakamo na to, kaj bo odločil svet, ampak vse skupaj bo v omejenem obsegu. O tem so se dogovorili koordinatorji CUP in obe strani. Drugih točk ne bomo odpirali na novo. Hvala za to informacijo, gospa Bišov, gospod Ratke. Želite še kaj dodati? Želite postaviti vprašanje? Izvolite. Hvala, govoril bom nemško. Iz krogov veleposlanikov sem slišal, da obstaja veliko nezadovoljstva v zvezi z obsegom. Ali lahko res eh, predpostavljamo, da smo zaključili s to temo in da se bomo sedaj eh, posvetili konkretnim vprašanjem oziroma ali bomo vedno znova odprli to Pandorino skrinico za raznorazna možna trgovanja in izmenjave. Svet se je strinjal s tem obsegom. Razprava je bila zapletena, ampak eh, kot sem že povedala, v zvezi z to zakonodajo mm, ni nič enostavno. Ampak dogovorili smo se o obsegu in eh, predsedstvo ne bo dovolilo, da bi sedaj obseg spreminjali, pa tudi sama se s tem ne bom strinjala. Kajti zavedati se moramo dejstva, da če bomo to na novo odprli, potem bomo izgubili vse. Najti moramo dober dogovor, na milijone delavcev v Evropi čaka na naš dogovor. Vsi dobivamo različne informacije iz sveta. No, ampak videli bomo, kaj se bo zgodilo 11. novembra, ko se bo začel naslednji trialog. Lahko pa se o tem pogovorimo na sestanku poročevalcev v senci. Mislim, da sedaj ni pravi trenutek za to. Ja, vsi slišimo različne informacije iz sveta, ampak dobro, videli bomo, kaj se bo zgodilo na naslednjem trialogu. Gospa Bišov. Ja, za me je ključnega pomena preglednost pri teh pogajanjih. Mi moramo kot parlament stopiti skupaj, zato smo se dogovorili, da bom poročala že po prvem trialogu, še naprej bom poročala o tem, kako potekajo trialogi. Eh, vsekakor bomo skupaj z poročevalci v senci pripravili našo strategijo in zagotovili, da boste dobivali redne informacije o poteku pogajanj. Hvala lepa. To nas privede do predstavitvi stanja na področju zaposlovanja oseb z motnjo avtističnega spektra v Evropi, ovire, dobra praksa in trendi. Jaz sem eh, zelo hvaležna za to, da smo končno dobili to predstavitev. Slišimo, da je vemo, da je avtizem epidemija 21. stoletja? Včasih so za, je, za avtizmom zbolel, je za avtizmom zbolel en otrok med deset, desetimi tisočimi, sedaj pa eden od 59. Tako da število avtističnih eh, oseb se veča. V zadnjih eh, letih eh, se je število ljudi z avtizmom močno povišalo? No, in eh, fokus naše študije pa je dejstvo, da je od 76 do 90 odstotkov ljudi z avtizmom brezposelnih, kljub temu, da imajo številne prednosti. in bi lahko bili zelo dobri eh, zaposleni, ampak zato potrebujemo izmenjavo najboljših praks, zato potrebujemo več podatkov, spodbujati je treba izmenjave med državami članicami in pa usposabljanje eh, strokovnjakov v vseh sektorjih. Za boljše razumevanje avtizma potrebujemo kakovostne raziskave, zato smo danes tukaj in zato bomo prisluhnili gospe Aureli Baranger. Opravičujem se, če nisem pravilno izgovorila vašega imena. Gre za direktori, direktorica Autism Europe, ki bo predstavila mm, raziskave v zadnjih letih, predvsem, ko gre za stopnjo zaposlenosti ljudi z avtizmom. Najlepša hvala, predsedujoča. Veseli me, da sem lahko danes tukaj, da vam predstavim stanje zaposlovanja ljudi z avtizmom. Kot ste že povedali, je velik del eh, naših državljanov na avtističnem spektru, vse več ljudi je diagnosticiranih, veliko ljudi pa še vedno živi brez jasne diagnoze. Posvetila se bom različnim vprašanjem. Najprej bom pojasnila, kaj je avtizem in kakšna je eh, situacija zaposlovanja oseb z motnjo avtističnega spektra. Kakšne ovire obstajajo pri dostopu do zaposlovanja, pa tudi to, kakšne prednosti imajo ti ljudje in eh, kakšni so faktori uspeha pri vključevanju na delovno mesto. V preteklosti smo tukaj videli nekaj zelo dobrih pobud, še posebej na področju novih tehnologij in to bom tudi opisala. Podala bom nekaj priporočil za oblikovalce politik, tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni. Najprej nekaj besed o organizaciji Autism Europe. Gre za evropsko organizacijo, ki predstavlja 38 evropskih držav in 90 organizacij po vsej Evropi. Bojujemo se za pravice ljudi z avtizmom. Ponujamo pa informacije, ki temeljijo na dokazih. Uspodbujamo raziskave, sodelujemo z oblikovalci politik in tistimi, ki pripravljajo odločitve. Evropski parlament nas odnegdaj podpira in je vedno v veliko pomoč, zato mi je v veselje, da sem lahko danes tukaj. Pripravili smo nekaj pobud za ozaveščanje in poslanci Evropskega parlamenta so nas v preteklosti pri tem vedno znova podprli. Kmalo bomo pripravili tudi kampanjo o zaposlovanju in zato se mi zdi pomembno, da sem lahko danes tukaj. Sedaj pa, če se postim, posvetim ključni temi avtizmu. Avtizem predstavljajo težave pri um, socialnih interakcijah in komunikaciji. V skladu z diagnostičnimi kriteriji so ljudje na, spektru, uh, na avtističnem spektru takšni, da imajo omejitve ali ponavljajoče se vzorce pri obnašanju pri določenih dejavnostih in interesih. Pogosto so tudi zelo občutljivi, naprimer na svetlobo ali določene zvoke, to je pre, pogosto problem, ko se znajdejo v eh, prostoru z veliko ljudmi ali pa na delovnem mestu, kjer je svetloba neprimerna. Stopnja zaposlovanja ljudi z avtizmom. 74 odstotkov evropskega prebivalstva je trenutno zaposlenega. Ljudje z invalidnostjo pa so eh, zaposleni le 48 odstotkov, torej le 80, 48 odstotkov ljudi z invalidnostjo je um, zaposlenih. Za ljudi z avtizmom nimamo uradnih podatkov, ampak podatki kažejo na to, da so te številke še veliko nižje. Anketa, izvedena v Združenem kraljestvu, je pokazala, da je le 16 odstotkov avtističnih ljudi v zaposlenih za polni delovni čas in 16 odstotkov za polovični delovni čas. Od leta 2007 se situacija ni spremenila, kljub temu, da je situacija boljša pri drugih kategorijah prebivalstva. Po Evropski uniji ocene kažejo, da je manj kot 10 odstotkov ljudi z motnjo avtističnega spektra zaposlenih. Veliko jih je zaposlenih v nizkoplačanih službah ali pa v posebnih okoliščinah. Situacijo teh ljudi je torej resnično mogoče še veliko izboljšati. Ljudje, ki potrebujejo več podpore, sploh niso vključeni v statistike, zato ker pogosto živijo v institucijah ali pa ne dobivajo podpore in zato niso torej vključeni v pregled. Tudi ljudje z motnjo avtističnega spektra, ki imajo nadpovprečno visoko izobrazbo, imajo pogosto nizko plačano službo in ne dobijo delovnega mesta, za katero ga so pridobili izobrazbo. Kakšne ovire torej obstajajo pri zaposlovanju avtističnih ljudi? Najprej obstajajo ovire, ki so povezane z avtizmom samim. Pogosto je težko dobiti zaposlitev, ko imajo ti ljudje težave z komuniciranjem. Se pravi, razgovori za službo so zelo problematični, poleg tega se ti ljudi tudi diskriminira pri dostopu do izobraževanja. Imamo visoko stopnjo ljudi, ki zapustijo izobraževanje, zato ker niso dobili ustrezne podpore. Poleg tega ni dovolj priložnosti za poklicno usposabljanje ljudi z avtizmom. Ena izmed velikih ovir so tudi predsotki, ki jih imajo delodajalci. Ti imajo pogosto predsotke glede ljudi z avtizmom in določene pomisleke glede tega, da bodo povzročili težave na delovnem mestu ali pa ne zaupajo v veščine teh ljudi. Kot sem omenila že prej, prihaja tudi do določenih ovir pri samem zaposlovanju, pri naprimer razgovorih za delovno mesto. Sedaj pa bi predvajala krajši video, ki jasno kaže na to, s kakšnimi težavami se soočajo ljudje z avtizmom pri zaposlovanju. Please,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 So this video illustrates very well some of Ta video prikazuje določene ovire, s katerimi se soočajo ljudje z avtizmom. Torej, preveliko senzoričnih informacij, premalo informacij glede zaposlovanja, preveliko vprašanj, ki jih je bilo zastavljenih naenkrat. Namreč njihove veščine bi bilo bolje oceniti na čim bolj praktičen način. Pri ovirah imamo tudi problem premajhne podpore. V Združenem kraljestvu so ugotovili, da 42 odstotkov odraslih z avtizmom želi podporo pri zaposlovanju, ampak le 12 odstotkov takšnih odraslih podporo tudi dobi. odstotkov ljudi z avtizmom je dejalo, da bi jim podpora pomagala pri tem, da bi lahko našli službo. Samo 4 odstotki eh, odraslih ljudi z avtizmom pa so dejali, eh, da so tisti, ki so jim nudili pomoč, tudi dobro razumeli potrebe ljudi z avtizmom. Izjemno pomembno je izpostaviti, kakšne so prednosti ljudi z avtizmom, kakšne so njihove veščine. Seveda imajo ljudje z avtizmom določene ovire, ampak eh, po drugi strani imajo tudi nekatere prednosti. Raziskave so pokazale, da imajo ljudje z avtizmom zelo dobro pozornost, so sistematični, so vizualni, zelo dobro nabirajo izkušnje na nekem področju, ker se resnično poglobijo v določeno temo. So zelo metodični, hitro si zapomnijo in eh, tudi ohranijo podatke, znajo razmišljati po svoje, na drug način, in pogosto prispevajo k znanosti in znanstvenim razvojem zaradi svojega kreativnega pristopa. So tudi zelo zanesljivi na delovnem mestu in jim lahko zaupamo. Seveda je vsaka oseba z motnjo avtističnega spektra drugačna, tako da nimajo vsi enakih veščin, ampak te prednosti je bilo vseeno potrebno izpostaviti, da jih lahko pri zaposlovanju upoštevamo. Gre namreč za veščine, ki jih lahko izkoristimo, ko se oblikuje programe za zaposlovanje ljudi z avtizmom. Raziskovalci so opredelili nekaj načel za vzpodbujanje zaposlovanja. Uspešni programi izpostavljajo prednosti in posebne veščine avtističnih ljudi. Na tak način potem z individualnim pristopom opredelijo potrebe in specifične interese vsake osebe z avtizmom posebej. Seveda se mora delovno mesto tej osebi malce prilagoditi. Naprimer, neka oseba lahko potrebuje zelo tiho okolje, v katerem dela ali pa zatemnjene luči. Za dostop do zaposlovanja potrebujejo ljudje tudi priložnost, da se naučijo veščin, ki so potrebne za neko opravljanje nekega dela in za pridobivanje izkušenj na delovnem mestu. Delodajalci potrebujejo dodatne vire za to, da lahko podprejo ljudi z motnjo avtističnega spektra. Seveda pa imajo delodajalci tudi določeno odgovornost, zato da ozaveščajo vse zaposlene na delovnem mestu o avtizmu. Smiselno je, da se ti postopki začnejo zgodaj, že v najstniških letih, naprimer. Smiselno je torej, da se vlaga v izobraževanje in prehod na trg dela. Obstajajo različni tipi zaposlovanja za ljudi z avtizmom. Naprimer, konkurenčno za poslovanje. Smiselno je tudi, da se tukaj ponudi eh, neka, neka namestitev. Ljudje z avtizmom so zelo zaposljivi pri novih tehnologijah ali pa pri posebnih delovnih mestih, kjer je profil dela prilagojen njihovim veščinam. Pogosto se ljudje z avtizmom samo zaposlijo, ker nimajo drugih priložnosti. Kar nekaj kooperativov in socialnih podjetij zaposluje ljudi z avtizmom. Spoštovati je potrebno skladnost eh, Evropske konvencije za zaposlovanje ljudi z avtizmom invalidnostjo in spoštovanje njihovih pravic. Včasih lahko pomagamo ljudem z, z avtizmom z določenim načinom vključevanja v delovno mesto, kjer gre za vajeništvo, za poklicno izobraževanje in tako naprej. Ampak končni cilj takšnega programa mora ostati to, da se oseba na koncu vključi v redni trg dela. Smiselno je, da se za te ljudi pripravi specializirano usmerjanje eh, in svetovanje. Že pri zaposlovanju je pomembno, da ponudimo ljudem z autizmom svetovanje, zato da najdemo delovno mesto, ki ustreza njihovim veščinam pomagati jim moramo, da si naberejo dovolj znanja in izkušenj, zato da lahko pravijo razgovor za delo in jim pomagamo tudi pri tem, da znajo oceniti okolje. Seveda pa je pomembna tudi podpora in svetovanje delodajalcem in sodelavcem na delovnem mestu. Razvitih je bilo kar nekaj programov, predvsem, ko gre za nove informacijske tehnologije podala bi eh, primer programa na Danskem, Specialistern. Ta program je bil razvit skupaj z eh, organizacijo za ljudi z motnjo avtističnega spektra. Gre za sodelovanje z podjetji na področju informacijskih tehnologij, kjer želijo ustvariti delovna mesta posebej za ljudi z avtizmom. Kar nekaj podobnih projektov se je potem pojavilo, naprimer Passwerk v Belgiji, Auticon v Nemčiji in tako naprej. Gre torej za model, ki ga lahko prenesemo in ki lahko pomaga pri prilagajanju okolja ljudem z avtizmom. Zapomniti pa si moramo naslednje. Ni tako, da bi si vsi ljudje z avtizmom želeli delati na področju IKT tehnologij. Ljudje imamo različne interese in zato je potrebno podobne projekte razviti tudi na drugih področjih. Študije so pokazale naprimer to, da ljudje z avtizmom uživajo v kreativnosti, v umetnosti, da nekateri zelo dobro delujejo v eh, knjižnici ali muzeju ali kaj podobnega. Če je neka oseba takšna, da je politika pač ne zanima, eh, oziroma da je ne zanima računalniki, lahko pomagamo, da dobi delo nekje drugje. Sedaj pa še vprašanje političnega okvira na ravni Evropske unije. Vse države članice Evropske unije so ratificirale konvencijo Združenih narodov glede pravic ljudi z, z invalidnostjo. Tam imamo člen 27, kar se tiče dostopa do zaposlovanja. Ponuditi moramo enake priložnosti za vstop na trg dela za vse. Leta 2015 je odbor CRPD izpostavil, da je potrebno razviti ukrepe za to, da se izboljša dostop do zaposlovanja za ljudi z invalidnostjo. Povišati je potrebno njihovo stopno zaposlovanja na trgu dela, še posebej za osebe, ki imajo psihosocialne in intelektualne invalidnosti. To vključuje tudi ljudi z avtizmom. Potem pa še trajnostni razvojni cilji. Tukaj imamo cilj 8, izboljšavanje zaposlovanja in vključevanja ljudi z invalidnostjo v družbo, pa direktiva za enakost pri zaposlovanju, ta preprečuje in prepoveduje diskriminacijo pri zaposlovanju. In pa Evropski stebr socialnih pravic, ta spodbuja k aktivni podpori pri zaposlovanju in ponuja podporo pri zaposlovanju za ljudi z invalidnostjo. Torej, obstaja zakonodajni okvir, znotraj katerega lahko izboljšamo situacijo za ljudi z avtizmom. Pripravili smo nekaj priporočil za zakonodajalce na nacionalni in evropski ravni. Izjemno pomembno je, da se zbirajo podatki in da se te podatke tudi spremlja. Trenutno je na voljo le malo podatkov glede tega, koliko ljudi z avtizmom je trenutno zaposlenih. Pomembno je tudi, da si damo neke cilje za zaposlovanje ljudi z avtizmom. Razviti je potrebno programe in uh, projekte. s katerimi bomo podprli zaposlene ljudi z avtizmom in torej spremljali njihov napredek. Spodbujamo tudi to, da se potencijalnim delodajalcem predstavi prednosti zaposlovanja ljudi z avtizmom. Ulagati moramo v, na, v razvoj in razviti učinkovite podporne programe. Namreč storitve, ki pomagajo iskalcem zaposlitve, morajo biti prilagojene za ljudi z avtizmom. Spodbujati moramo dostop do poklicnega usposabljanja in vajeništva za ljudi z avtizmom. Tukaj bi lahko pripravili tudi kakšne spodbude za potencijalne delodajalce. Mislim, da bi bilo dobro pripraviti tudi pilotne programe za vajeništva in pripraviti neke zlate standarde za poslovanje. Smiselno bi bilo, da se na nek način poveča delovne izkušnje eh, in da se tukaj spostavi pobude za zaposlovanje ljudi z avtizmom. Včasih je problem tudi to, da se neka oseba odpove um, podpori, ki jo dobiva zaradi svoje invalidnosti, v primeru, da se zaposli in to moramo prepričati. Na evropski ravni potrebujemo boljšo splošno strategijo za invalidnost. Trenutna strategija za invalidnost je namreč v, v postopku pregleda. Prihodnja strategija mora imeti na voljo dovolj virov finančnih sredstev in eh, politike prilagojene invalidnosti morajo biti vključene v vse sektorje. Smiselno bi bilo, da se pripravi nek eh, predlog, ki bo harmoniziral stanje v vseh državah. Veselimo se torej dobrega predloga, ki bi bil pripravljen v naslednjih letih. Evropska komisija bi lahko pripravila tudi novo direktivo s katero bi vzpostavili skupne standarde po celotni Evropski uniji. Na tak način bi bolje razumeli, kako se lahko vključuje ljudi z invalidnostjo, vključno z ljudmi z avtizmom. Potrebno je izboljšati zbiranje podatkov o ljudeh z invalidnostjo. Tukaj bi morali imeti zbiranje podatkov po posamezni invalidnosti. potrebujemo izjemno močen Evropski socialni sklad plus, le na tak način lahko uspodbujamo vključevanje ljudi z invalidnostjo v družbo. Pomembno je tu, pomembna je tudi svoboda gibanja in um, prepoznavanje diagnoze v drugih državah. V tem trenutku namreč to še ni harmonizirano in nekdo, ki se preseli v drugo državo, mora skozi zelo dolgotrajen in eh, cenovno precej zahteven postopek priznavanja. Poleg tega moramo eh, podpirati raziskave in vzpostaviti socialne naložbe ter podpreti ozaveščanje o tem vprašanju. Pri ozaveščanju ima Evropska unija pomembno vlogo, to je tudi del moje naloge, tega, kar trenutno počnem sedaj. In smiselno bi bilo, da Evropska unija pri tem sodeluje z organizacijami, ki predstavljajo ljudi z določeno invalidnostjo. Hvala lepa. Najlepša hvala za to predstavitev. Očitno je, da obstajajo velike razlike med državami članicami, kar se tiče politik glede obravnave ljudi z avtizmom. Nekatere države članice, kot je naprimer, eh, oziroma nekatere države, kot je naprimer Norveška, resnično vlagajo veliko sredstev in uh, truda v to, da se vključuje ljudi z avtizmom v družbo. Druge države, kot je naprimer žal moja država Slovaška, pa tukaj ne počnejo prav dosti in tega me je res sram. Pri nas na Slovaškem sem se udeležila konference, ki je vključevala različne strokovnjake na področju eh, avtizma, pa tudi ljudi z avtizmom. In zgodbe, ki sem jih slišala, so me res užalostile. Te ljudi se izključuje iz izobraževanja, iz trga dela, iz socialnih storitev in tako naprej. Prisluhnili smo ljudem, ki imajo različne uh, motnje avtističnega spektra, naprimer ljudje z eh, Aspergerjevim sindromom, ki so izjemno inteligentni, pa žal nimajo socialnih veščin in njihove zgodbe so me še posebej užalostile. Gre namreč za visoko izobražene ljudi, ki imajo pogosto univerzitetno izobrazbo, pa žal ne morejo prispevati k družbi, kljub temu, da si tega močno želijo. Družba jih namreč vse čas zavrača. Velik del teh ljudi eh, se na koncu odloči celo za samomor. namreč družba jih vedno znova in znova izobča. To je res izjemno žalostno in po mojem mnenju moramo res ukrepati na tem področju, zato se vam najlepše zahvaljujem še posebej za priporočila, ki ste jih podali. Sedaj pa bi dala besedo poslancem, če želite zastaviti kakšno vprašanje. Najprej, gospa Brose, izvolite. Okay, thank you, chair, and thank you. Najlepša hvala, predsedujoča, in hvala za to odlično predstavitev. Moje vprašanje se nanaša eh, na to, koliko ljudi v Evropski uniji je na avtističnem spektru. Le 16 odstotkov ljudi z avtizmom je zaposlenih za poln delovni čas in to se mi zdi zelo presenetljivo in uh, sploh v primerjavi s tem, koliko ljudi z invalidnostjo je zaposlenih. Sploh glede na to, da gre za ljudi, ki so izobraženi in imajo visoko eh, stopnjo inteligence. Kot vidimo, delovna mesta ne spoštujejo prednosti in veščin tih ljudi. Poročilo je pokazalo tudi na to, da velika večina ljudi z avtizmom ni vključena v izobraževanje, vajeništvo ali zaposlene. Izpostaviti bi želela to, da ni dovolj podpore za te ljudi v času izobraževanja. To je ključen problem. Imam tudi osebno zgodbo, namreč moj sin je star 26 let in živi z avtizmom. Je izjemno pameten in na področju matematike vedno dosega izjemno visoke ocene. Upisal se je na univerzo, ampak žal ni imel dobre podpore v času šolanja in zato ni prišel dlje kot do drugega letnika univerze. Takrat so se pojavile določene duševne težave, ki jih ni zmogel razrešiti. Veliko ljudi z avtizmom se namreč srečuje s takšnimi težavami in potrebujejo več podpore. Za našo gostjo imam torej naslednje vprašanje: kako lahko zagotovimo, da v teh kritičnih letih razvoja ljudje z avtizmom, sploh tisti, ki imajo posebne veščine in talente, ne izpadejo iz družbe in postanejo samo številka v statistiki? Kaj lahko storimo za to, da dobijo ti ljudje z avtizmom dovolj podpore tudi glede duševnega zdravja? Te ljudi je potrebno zaščititi še posebej v teh kritičnih letih izobraževanja. To je pomembna podpora za, za potencijalno zaposlitev kasneje, če zagotovimo, da se zaščiti njihovo duševno zdravje v času izobraževanja in razvoja v najstniških letih. Torej, kako lahko zaščitimo te ljudi? Hvala lepa, gospa Langenzipen. Ja, ich, um, werde Deutsch sprechen. Najlepša hvala, govorila bom nemško. Najlepša hvala naši gosti za to zelo zanimivo predstavitev. Mislim, da ste precej jasno in pravilno povedali, da ljudje z invalidnostjo in eh, ljudje z avtizmom so čisto individualni, vsak je drugačen in težko bi rekli, da obstaja ena rešitev, ki bo vsem pomagala na enak način. Vnaprej bi rada povedala tudi uh, nekaj. Omenili ste, da ljudje uh, trpijo za to motnjo, ampak v bistvu to ni res. V bistvu so oni zadovoljni sami s seboj, ampak družba jim pravi, da nekaj z njimi ni narobe. Da, da je nekaj z njimi narobe, da nekaj z njimi ni prav. Mislim, da moramo torej v družbi začeti razmišljati na drugačen način. Z otrokom, ki ima neko invalidnost ali pa z otrokom, ki ima eh, avtizem v tem primeru, ni nič narobe, z njimi je čisto vse ok, verjetno je nekaj narobe s tistimi, ki jih obsojajo. Še posebej pri ljudeh z avtizmom je pravica do dela gotovo človekova pravica, ne pa eh, neka miloščina, da jim to omogočimo mladi imajo pravico do izobraževanja, pravico do usposabljanja. To je jasno in izhaja iz konvencije Združenih narodov za človekove pravice. Prav tako se mora delovno mesto prilagoditi osebi in ne oseba delovnemu mestu, po mojem mnenju. Omenili ste nekaj točk, kjer bi bilo mogoče izboljšati eh, prakso in zanima me, ali lahko podate še več dobrih praks, ali lahko izpostavite neke primere tega, kaj bi lahko podprli, torej nekaj, kar že obstaja v naših državah članicah in kar bi se lahko preneslo na druge države. Izpostavili ste primer iz Norveške in morda lahko podate nekaj aspektov, kaj bi lahko izboljšali v drugih državah. Hvala lepa. Mr. Kim Poropoulos. Gospod Kim Poropoulos. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da smo slišali zelo dobro predstavitev in da predstavitev ne zadeva samo naše sodržavljane z avtizmom, ampak eh, zadeva tudi državljane z drugimi oblikami invalidnosti. Slišali smo, da potrebujemo nadomestila za brezposobnost in delovna mesta teh ljudi moramo zaščititi. Slišali smo tudi, da veliko ljudmi, ljudi z avtizmom trpi zaradi revščine. Imamo vprašanje in predlog. Vprašanja, ki jih želim zastaviti, so vprašanja, ki jih je že omenila predavateljica, mislim pa, da bi se morali mi z njimi več ukvarjati tukaj v odboru. Vprašanja so naslednja. Zanima me, ali vaša organizacija, združenje torej Autism Europe, sodeluje z drugimi. Kajti ne gre samo za vprašanje avtizma, ampak gre za splošno vprašanje invalidnosti. Mislim, da bi organizacije morale biti dobro obveščene o tem, kako zastavljati vprašanja, kako upraviti intervjuje za delo in mislim, da bi morali vsi v Evropi delati na tem. Hvala. Dziękuję, pani przewodnicząca. Gospod Duda. Hvala, gospa predsednica hvala za to zelo zanimivo predstavitev. Prisluhnili smo združenju Autism Europe in vidimo, da nas čaka res dolga pot v Evropi. Gospa predsednica je izpostavila razlike med državami članicami. Omenili ste svojo državo, no tudi v moji državi na polskem zadeve niso rožnate. Čeprav smo v preteklih letih dosegli nekaj napredka. Največji problem je dojemanje avtizma. Vzpostavi se neke vrste miselni okvir in ovira v glavi bojimo se drugačnih, bojimo se tistih, ki delujejo na drugačen način. Mislim, da lahko to oviro premagamo tako, da izvajamo socialne kampanje in kampanje ozaveščanja, zato da bomo spremenili mentalne podobe ljudi. Mislim, da moramo odpraviti predvsem ovire v glavah ljudi. Pa še nekaj besed o udeležbi na trgu dela za ljudi z avtizmom. Večkrat smo že slišali, da je glavni element tukaj izobrazba. Izkoristiti bi morali evropske sklade, ki jih imamo na voljo, zato da bi ljudje z avtizmom lahko delali. 75 odstotkov ljudi z avtizmom, ki opravi tercijalno izobraževanje, dobi delo. Tisti, ki opravijo sekundarno izobraževanje, imajo delo v približno 40 odstotkih, drugi pa še manj. Če želimo pomagati ljudem z avtizmom, moramo spodbujati publikacije, kot je ta, o kateri je govorila predavateljica. Prav tako bi lahko zagotovili zaščitena delovna mesta. Mislim, da bi morali za ljudi z avtizmom zagotoviti neke vrste pomočnika ali svetovalca, zato da bodo ljudje lahko ostali na delovnem mestu. V predstavitvi smo slišali še nekaj. To ste omenili tudi vi. Namreč gre za past nadomestil, tako rekoč. Zaradi tega ljudje z avtizmom in drugimi oblikami invalidnosti ne dobijo dostopa do trga. Zanima me, ali vi veste, kako bi se lahko rešili te pasti, kajti na polskem imamo veliko ljudi z avtizmom, ki so padli v to past in ne najdejo več izhoda. Hvala, gospa Fernandez, izvolite. Eh, Ferrandis, aki, Dura Ferrandis. Está bien. I'm sorry, Ferrandis, please. Thank you very much. Um, voy a... Dura Ferrandis je moje ime. Govorila bom špansko. Najprej bi se želela zahvaliti poročevalki. Predvsem zato, ker je predstavila pobud, podobo ne samo o vir oseb z avtizmom, ampak tudi njihovih potencijalov. Pogosto se osredotočamo predvsem na ovire in na probleme, ne pa na njihove možnosti. V tem smislu mi je bila vaša predstavitev zelo všeč. Treba si je prizadevati za večjo integracijo oseb z avtizmom v skladu z njihovimi možnostmi in sposobnostmi. No, eh, jasno je, da obstaja velika razlika med državami članicami in med institucijami v državah članicah, ko gre za integracijo oseb z avtizmom na trgu dela in ko gre za eh, socialno integracijo kot takšno. Zanima me, ali ste analizirali te razlike med državami članicami, kateri dejavniki se skrivajo za temi razlikami med državami članicami oziroma za večjo ali manjšo integracijo teh oseb na delu. Eh, vemo, da je od tega odvisno, da je to odvisno od izobraževanja, od konkretnih. Eh, od konkretne pomoči in podpore, ki jo države članice nudijo osebam z avtizmom. Ali imate kakšne informacije o najboljših praksah v državah, kjer osebam z avtizmom nudijo ustrezno podporo in kako bi nam lahko to pomagalo pri vzpostavitvi nekega skupnega okvira na evropski ravni? Uh, pa še nekaj. Več je oseb z specifično invalidnostjo. S tem se strinjam. Ampak ravno zato bi morali analizirati specifične potrebe vsake posamične skupine. Samo na ta način se lahko odzovimo na potrebe teh uh, specifičnih skupin. Hvala, gospod Pislaru. Tokrat bom govoril romunsko. Hvala. kar zadeva današnjo temo, torej ljudi z avtizmom. To je za me pomembna tema. Tudi v moji družini smo izgubili bratranca zaradi epilepsije. Bil je star ravno toliko, da je iskal delovno mesto. In zaradi te osebne zgodbe lahko rečem, da sam vidim, da je največja ovira ta, da ljudje nimajo dostopa do izobraževanja in potem do dela. To je povezano z diskriminacijo in nespoštovanjem določenih pravic. To so pravice, ki jih imajo invalidi in teh pravic se ne spoštuje sistematično, se krčijo ne glede na to, da bi jim spoštovanje pravic moralo biti zagotovljeno. Okolica preprosto ne razume, da ima takšna oseba enak potencial kot drugi. Enako lahko prispeva k razvoju družbe in zato invalidi ne morejo koristiti vseh svojih pravic. In v odboru za zaposlovanje se ukvarjamo z temi vprašanji. Mislim, da imamo velik potencial, da ljudi z avtizmom in druge invalide vključimo v trg dela. Razumeti moramo, da ne gre za stroške, ki bi jih pač sprejeli iz sočutja ali moralne zaveze. Ne, mi zato nekaj dobimo, to je naložba v našo družbo. Naložba, ki jo moramo izvesti na treh ravneh. Na izobraževalni ravni, kako je povedala kolegica Jane Profin, na ravni zdravja in na ravni izobraževalne politike. Preveriti moramo, kako bi lahko poskrbeli, da bodo ljudje vključeni na trg dela, zato ker bi bila to pozitivna izkušnja za nas vse. Mislim, da je v zvezi s tem največja ovira v Evropi ta, da se velik del družbe v Evropi posveča pravica in tako je tudi prav. Vendar morda bi bilo bolje, če bi razmišljali drugače. To bi bila lahko naložbena priložnost. V Evropi in v Evropskem parlamentu smo pripravili instrument Invest EU. 4 milijarde so predvidene za socialne naložbe, naložbe v družbo. In zdaj se pojavlja velika priložnost, da bi te 4 milijarde, ki jih jamči EIB, izkoristili za to, da bi zagotovili boljše delovne pogoje za vsa podjetja, ki sodelujejo pri tem. Za vsa podjetja, ki želijo zaposlovati invalide. Jaz si želim, da bi bilo tako in upam, da bo Evropski parlament v tem mandatu uspel poskrbeti za to, da bomo pomagali ljudem z motnjo avtističnega spektra, pa tudi drugim invalidom. Gre namreč za naložbo v prihodnost, ne pa za strošek. Hvala, gospod Majorino. Izvolite. Hvala, gospa predsednica. To je zelo zanimiva razprava. Hvala tudi naši govornici, ki je upravila predstavitev. Mislim, da je podala zelo veliko zanimivih podatkov in informacij. Ko govorimo o avtizmu, govorimo o celem nizu različnih moten. In mi se moramo vprašati, kaj lahko storimo nimam toliko vprašanj za govornico, imam bolj predloge za vas, predsednica. V odporu pogosto govorimo o minimalni plači. Mislim pa, da bi morali s pomočjo ustreznih formul, seveda, poskrbeti za to, da bomo upoštevali vse pogoje dela za vse delavce, zato da bodo vsi lahko delali dostojanstveno in da bodo za to ustrezno plačani. Kar zadeva invalide, pa ne smemo pozabiti na konvencijo OZN o pravicah invalidov. To pomeni, da moramo zagotoviti ustrezne politike, ustrezne podatke, da moramo poskrbeti za socialno vključenost, za pomoč pri dostopanju do trga dela in mislim, da bi to morala biti naša naloga. Mi bi morali določiti prak, pod katerega se ne smemo spustiti. Moj predlog je, da nadaljujemo v tej smeri v odboru. tema življenja invalidov je zelo pomembna in v številnih državah nacionalne politike ne ustrezajo. Tudi moja država, po mojem mnenju, zaostaja. Zato mislim, da bi morali poskusiti določiti minimalni prak, pod katerega se ne bi smeli spustiti. Hvala, gospa Rafalska. Izvolite. Hvala lepa. Hvala strokovnjakinji za podano predstavitev. Mislim, da je bila vaša predstavitev zelo dobra in zanimiva. Čestitke še enkrat. Nekaj želim omeniti, zaenkrat tega še nismo slišali v razpravi, kajti govorimo o osebah z motnjo avtističnega spektra na trgu dela. Vendar mislim, da je ključnega pomena zgodnja diagnoza in ustrezna obravnava. Te ljudi moramo ustrezno izobraziti, to so kolegice in kolegi že omenili, potem moramo oceniti njihove potrebe in seveda na to je treba ukrepati naprej kolega iz Polske je omenil tako imenovano past nadomestil. In eh, nekateri ljudje z avtizmom naj bi bili ujeti v to past, to je prav tako nujno upoštevati. Vemo, da obstajajo velike razlike med državami članicami, kar zadeva razmere na trgu dela. Mislim, da to izhaja iz dejstva, da imamo različne hierarhije socialnih problemov v različnih državah članicah. Prav tako se teh problemov lotevamo na različne načine. Ta problem narašča, postaja vedno bolj akuten, zato moramo iskati najboljše prakse in moramo poskusiti rešiti te probleme. Strokovnjakinja je omenila pilotni projekt, In kolikor vem, mi poskušamo poskrbeti, da bi ponudili milijon delovnih mest za ljudi z avtizmom. Moje vprašanje pa je, koliko ljudi je že dobilo delovno mesto v tem okviru. Zanima me, ali lahko upamo, da bo višji odstotek ljudi z avtizmom dobil delo. Hvala, gospa Zalevska. Hvala, hvala za razpravo danes. Tudi jaz se zahvaljujem naši strokovnjakini danes. Vendar mislim, da bi morali danes povedati, da bomo zagotovili spremljevalne ukrepe, zato da bomo v prihodnih letih ne samo vedeli, kaj se dogaja, kakšni so naši nasveti, ampak da bomo te nasvete tudi izvedli. Zato je moje vprašanje sledeče. Ali ne bi bilo morda dobro, da bi imeli skupno razpravo z vsemi združenji, ki zagovarjajo ljudi s posebnimi potrebami? Mi v šolah govorimo o otrocih s posebnimi potrebami kajti z Evropsko agencijo o osebah eh, s posebnimi potrebami že sodelujemo in vidimo, da je skoraj posod treba ukrepati enako. Individualizirati je treba delo z otroki, zasnovati je treba posebna območja, vključno z mizami za otroke, prilagoditi je treba tudi učbenike. Prav tako moramo poskrbeti, da bodo ljudje na vseh ravneh poznali potrebe ljudi s posebnimi potrebami. Delavci ne diskriminirajo, delavci pogosto samo ne razumejo, kakšne so potrebe teh ljudi. Zato opravljamo svoje delo tudi na Polskem ministrstvu za izobraževanje. Lahko vam pokažemo, kako delujemo, kako eh, dosegamo rezultate, kako izvajamo rezultate in vse to kaže, da je v bistvu samo treba delati z ljudmi s posebnimi potrebami. Ni enega namiga ali enega ukrepa, ki bi ga lahko sprejeli. Ne, gre za individualizacijo. Ljudje so različni, ljudje smo vsi različni, mi pa tudi invalidi. In čisto odkrito je treba povedati, da to veliko stane. 4 milijone in pol otrok imamo, 200 tisoč otrok pa ima posebne potrebe in 8 milijonov polskih zlotov smo namenili otrokom z posebnimi potrebami in do tega denarja ne more nihče drug. Če govorimo o priporočilih in če pokažemo dobre primere, jih lahko potem tudi izvedemo. Mi sodelujemo z vsemi organizacijami in združeni in to seveda financirajo tudi skladi EU. Hvala, gospod Furlas, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Hvala tudi naši strokovnjakinji za poglobljeno analizo. Hvala tudi gospodu Smitu. Zelo pomembno je, da je on danes tukaj z nami. V moji državi, na Cipru, je še pred 15 leti avtizem pomenil duševno zaostalost. Nihče ni vedel, kako jim pomagati. No, zdaj je pač tako, da ti otroci obiskujejo običajne šole in so v čisto običajnem ciklu izobraževanja. In sošolci vedo, da imajo takšnega eh, sošolca s posebnimi potrebami in mu oziroma ji pomagajo po potrebi. In o tej temi bi lahko govorili še deset ur, pa ne bi izvedeli toliko, kot smo izvedeli v enominutnem filmu, ki nam ga je pokazala naša strokovnjakinja. In na ta način bi lahko nadaljevali z delom. Ti kratki video posnetki, te kratke predstavitve bi lahko služile temu, da bi bolj ponazorili, kaj je avtizem in uh, gre torej za konkretno obliko sensibilizacije. Še dve vprašanje, gospod Saliva, potem pa gospa Wind. Hvala lepa. Hvala najprej kolegicam in kolegom za predstavitev. Predstavitev je bila zelo zanimiva in slišali smo, kako pomembno je nameniti pozornost invalidom, da jih še naprej integriramo v trg dela. Ampak, kar zadeva avtizem, ne smemo pozabiti, da je v Evropski uniji 7 milijonov takšnih ljudi, če jim želimo pomagati, je po mojem mnenju Najprej treba poskrbeti za vključujoče izobraževanje, za izobraževanje, ki ne bo izključevalo teh ljudi. Če ne bomo imeli ustreznega izobraževalnega sistema, če ne bomo zagotovili usposabljanje tudi za naše delodajalce, potem ne bomo prišli do ustreznih rezultatov. Delodajalci morajo vedeti, s kakšnimi vsakodnevnimi težavami se soočajo ti ljudje. Invalidi imajo namreč težave pri dostopu do trga dela in ne bi smeli zanemarjati teh ljudi, zato ker so lahko pomemben element na trgu dela in lahko prispevajo tudi v gospodarski rasti. Zato je zelo pomembno, da se še naprej posvečamo ukrepom in akcijskim načrtom na evropski ravni. Mislim tudi, da bi morali še naprej vlagati v vključujoče izobraževanje, zato da bomo vključili ljudi z avtizmom. In prav tako moramo seveda še naprej izobraževati strokovnjake in delodajalce, zato da bomo lahko pomagali reševati probleme ljudi z avtizmom tudi na ravni trga dela. Hvala. Gospa Vint, izvolite. Hvala za zelo dobro predstavitev. Veliko sem se naučila. Nadaljevala bomo danščini. Hvala. Direktive ki prepovedujejo diskriminacijo, že imamo, ampak do diskriminacije vseeno prihaja in to vse čas. Zakaj podjetja ne zaposlujejo ljudi s posebnimi potrebami ali ljudi z avtizmom? Ali podjetja morda menijo, da so preveč zaposlena, da nimajo časa ali da je to preveč naporno? No, če nimate časa, če ste preveč zaposleni, potem menim, da imate še številne druge, ki imajo težave v vašem podjetju. Potrebujemo pa vzornike, vzorna podjetja. Morda bi morali pripraviti filme tudi s to vsebino. Lahko bi šli do teh podjetij, ki imajo zgodbe o uspehu, ki jih lahko posredujejo drugim in potem bi te posnetke posredovali drugim. Kajti to so ljudje, ki so izobraženi in imajo ustrezne spretnosti. Ne gre za to, da bi se bahali, češ toliko in toliko ljudi z avtizmom dela za nas. Ne. Ljudi smo zaposlili, ker imajo specifične spretnosti. In mislim, da ne bi smeli toliko govoriti o ljudeh s problemi in uh, o ljudeh z avtizmom. Ne smemo o njih govoriti samo kot o problemih. Ne, govoriti moramo tudi o minimalni plači za nje. Plačati jih moramo v skladu z njihovimi sposobnostmi in prispevki. In tudi poskrbeti moramo za mlade, ki imajo motnje avtističnega spektra. Njih moramo podpirati, pomagati jim moramo pri izobraževanju. Torej, potrebujemo vzornike podjetja, ki zagotavljajo dobra delovna mesta za ljudi z avtizmom in mlade. Mislim, da je naša naloga, da spodbujemo vzornike tako med mladimi, kot tudi med podjetji. Hvala. Imamo najboljše prakse med državami članicami, prav tako imamo najboljše prakse med eh, nekaterimi zelo velikimi podjetji, ki že zaposlujejo ljudi z avtizmom, še posebej kar zadeva Aspergerjev sindrom, vsaj kolikor vem, Silicijeva dolina je znana potem, tudi podjetja tam so znana po teh politikah, da dajo priložnost avtistom. To je za nas dobro, ampak mi se moramo naučiti, kaj iz teh najboljših praks in jim potem tudi slediti. To je naš glavni cilj. V nekaterih državah članicah pa je to tudi glavni problem. Nasprotujejo namreč tem politikam. Delodajalec, ki ponudi delovno mesto osebi z motnjo avtističnega spektra, lahko ima celo prednost od tega, lahko zasluži s tem. In mislim, da bi morali predvsem delati na funkcionalni diagnozi. Brez tega zadeve ne bodo stekle in to mora steči hitro. In potem seveda tudi ustrezna njega in podpora, ne samo za ljudi z avtizmom, ampak tudi za družinske člane. In tretji element je behavioristična terapija. To pomaga vsaj pri mlajših otrocih z avtizmom. V nekaterih državah članicah, naprimer na Slovaškem, ni dostopa do te terapije države morajo plačati za to, to je zelo, zelo drago in zato otroci niso deležni nobene pomoči, nobenega zdravljenja. Četrtič, seveda gre za izobraževanje in to je povezano z socialno vključenostjo. Ne moramo govoriti o socialni vključenosti, ne da bi zagotovili dostop do kakovostnega izobraževanja za otroke. In na koncu, seveda, še storitve za poslovanje. Temu se moramo posvečati. Samo z ustreznimi storitvami na področju zaposlovanja bomo pomagali ljudem z avtizmom, njihovim družinam, pa tudi delodajalcem. Njim moramo tudi pomagati, zato da bodo oni lahko zaposlili ljudi z avtizmom invalidnostjo, z temi motnjami. Zdaj pa dobi besedo naša gostja. Kaj ti to samo kaže, da uh, imamo veliko interesa za to? Izvolite. Hvala lepa članom odbora za povratne informacije, za vprašanja in predloge. Mislim, da ste dobro povdarili, da potrebujemo celosten pristop ko gre za avtizem, ne gre samo za zaposlovanje, gre tudi za zgodnje posredovanje, gre za dostop do diagnostike, dostop do, eh, za dostop do izobraževanja in za ustrezno podporo. Če je otrok v šoli brez podpore, potem ima seveda težave. Treba je seveda spremeniti tudi pogled družbe na avtizem treba je poskrbeti za več razumevanja. Um, dobro bi bilo, da bi imeli uh, recimo vzornike, to se mi zdi dobra ideja. Mm, naslednje leto bomo organizirali kampanjo osveščanja in vse poslance v Evropskem parlamentu vabimo, da podprejo to našo pobudo. Uh, za vami bomo ostali v stiku. Eden izmed poslancev je omenil prehodno obdobje, to je res, to je bistvenega pomena. Potrebujemo boljše storitve v prehodnem času, zato da ljudje tukaj ne bodo naleteli na, na težave. Evropska unija lahko igra pomembno vlogo, ko gre za izmenjavo najboljših praks in ko gre za identifikacijo najboljšega modela v Evropi. Vemo, da so nekatere države tukaj bolj napredne, recimo eh, skandinavske države, ampak tudi tam ni vse popolno. Tudi v teh državah imajo ljudje z avtizmom še vedno težave čudežne rešitve tudi ni, torej ni, zato moramo še naprej uh, raziskovati to področje in razmišljati moramo o tem, kateri programi lahko prinešajo najboljše rezultate. Podpreti je treba inovativne pristope, inovativne raziskave. No, rekli ste, da se treba um, posvetiti tudi drugim invalidnostim. No, mi smo del širšega Evropskega foruma za invalidne osebe, skupaj smo seveda močnejši in eno izmed naših glavnih priporočil je to, da je treba podpreti širša gibanja za invalidne osebe, ko gre recimo za strategije na tem področju in tako naprej. No, ne vem, koliko časa imam. Podarila bi, da smo pripravljeni še naprej sodelovati z evropskimi poslanci. Prosim, stopite v stik z nami, če želite nadaljno izmenjavo mnen ali pa če želite podpreti kakšno našo pod, pobudo. Veseli bomo sodelovanja z vami. In hvala lepa še enkrat za povabilo. Hvala lepa, da ste z nami tukaj. Seveda je ta tema izredno zanimiva za odbor za zaposlovanje. To je bilo naše prvo srečanje, ampak prav gotovo ne zadnje. Eh, pripričana sem, da bi morali o tej temi še naprej razpravljati v našem odboru. Hvala torej, da ste bili danes z nami. In the last presentation would be the presentation by Sedaj pa še zadnja predstavitev, predstavitev eh, komisije. V zvezi z Evropskim socialnim skladom gre za definicijo pavšalnih stroškov za povračilo eh, stroškov strani komisije državam članicam. Lepo pozdravljeni. Naj vam predstavim gospod Adriano Sokolovo, ki bo predstavila to predstavitev komisije. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Tukaj sem zato, da predstavim osmo spremembo delegiranega akta iz leta 2015. Podala bom pregled ureditve in pa vzroke za nadomestne stroške, primerjavo z eh, izvorno zakonodaj iz leta 2015 um, ehm, in pa povedala bom kakšne so spremembe pri sedanji osmi spremenjeni eh, uredbi. Sedaj naj bi sprejeli, imeli možnost opredelitve standardnih stroškov in pa pošaljnih zneskov za povračilo izdatkov državam članicam na poenostavljen način. Države članice in eh, drugi upravičenci lahko tako dobijo nekaj več pravne stabilnosti in pravne gotovosti. Nacionalni organi se zavedajo dejstva, da lahko tukaj uporabimo običajne nacionalne postopke za revizije, gre samo za povračilo izdatkov, ki jih države članice zahtevajo od komisije. torej ko gre za finančno podporo ali pa nepovratne stroške, v skladu z nacionalnimi pravili to več ni izuzeto iz servisijskih pravil komisije. No in potem, ko bomo sprejeli te poenostavne stroške za določene operacije, jih bomo lahko uporabili za podobne informacije brez nadaljnega obveščanja o tem ali pa dodatnega preverjanja pavšalni stroški in pa stroški na enoto, ki so vključeni v delegirani akt, eh, so lahko predlagani strani držav članic, potem pa pripravimo podrobno analizo in pripravimo posvetovanje z vsemi relevantnimi službami, preučimo na kakšni osnovi so bili predvideni ti poenostavljeni stroški, kako so bili določeni, zato da lahko zagotovimo, da stroški na da so stroški, da stroški na enoto odražajo dejanske stroške. Komisija pa lahko na lastno pobudo predvidi, predvidi skupek poenostavljenega izračuna stroškov za skupino operacij v državah članicah. Eh, politična zaveza je sedaj tukaj zelo močna, komisija se je zauzela za uporabo poenostavljenega izračuna stroškov, kajti na ta način lahko pomembno vplivamo na stopnjo napak. Revizije preučijo izpolnjevanje pogojev, potem pa preverimo pavšalne stroške ali pa stroške na enoto. Enostavni stroški tudi pospešijo izvajanje programov, to nam omogoča, da se osredotočimo iz. Da se osredotočimo na rezultate in uspešnost operacije, ne pa samo na finančni vidik. Z to spremembo delegiranega akta smo sprejeli možnost poenostavnih stroškov za deset dodatnih držav članic. Smo pa črtali eno izmed možnosti, ki smo jih jo sprejeli pred nekaj meseci. Uh, Delegirana uredba se ne spremeni, to je izvorna vsebina delegirane uredbe iz leta 2015, pojasnjanje obseg, tip operacij, definicija pošaljnih stroškov, stroškov na enoto in tako naprej. To je določeno v prilogah za posamezne države članice. Imamo eno prilogo na državo članico, kjer so zapisani kazalniki, indikatorji, zneski in Če so države članice zaprosile za možnost prilagoditev teh stroškov zaradi recimo inflacije, so vključene te določbe pri prilogah za posamezne države članice. Za zeleno je označenih 19 držav članic, ki so imeli postavljene stroške za različne operacije. Za osmo spremembo se tej skupini držav članic eh, pridružuje tudi Portugalska. Gre za poenostavljene stroške na nacionalni ravni. Tudi Evropska komisija ima možnost razvoja poenostavljenih stroškov na uh, evropski ravni za usposabljanje, za izobraževanje. Je to bilo že storjeno tudi za svetovanje in pa za usposabljanje invalidnih oseb in pa nezaposlenih oseb. Sedaj bom eh, podrobno pojasnila, katere države članice ta uredba pokriva in kateri so tisti stroški in pa operacije, ki so vsebovani v tem delegiranem aktu. Eh, spremenili smo priloge za Francijo, Češko, Malto, Italijo, Slovaško, Nizozemsko, Romunijo, Cipr in uh, Irsko. In dodali smo dodatne pavšalne stroške za tehnično pomoč za Francijo in Irsko. to delegirano uredbo smo že predstavili svetu 1. oktober. Po sprejemu 27. septembra je sedaj eh, predviden rok za izdajo mnenja brez ugovora. Verjetno bo svet to kmalo objavil. Z osmim amantmajem smo prilagodili poenostavljene stroške za določene vidike izobraževanja, dodali smo tudi novo prilogo za portugalsko. Katere so operacije, ki so tukaj eh, pokrive, pokri, eh, pokrite po sprejemu 8. amantmaja? Najprej imamo Francijo, strošek na enoto za operacije eh, na otoku Reunion, gre za individualno poklicno usposabljanje. To podpirajo vladne, vladni, urad, vladni uradi, potem eh, poklicno zdravstveno usposabljanje in pa dostop do dodatnega strokovnega izobraževanja. Povra, eh, stroški so povrnjeni glede na število ljudi, ki so dobili to dodatno strokovno usposabljanje imamo tudi pašalni znesek za tehnično pomoč, za tehnične programe eh, Evropskega socialnega sklada za Francijo in pa za operativni program za schemo zaposlovanja mladih. V Češki republiki imamo osem novih stroškov na enoto. Češka ima 40 eh, stroškov na enoto in uh, oni so bili ena izmed prvih treh držav, ki so tukaj predvideli poenostavljen, uporabo poenostavljenih stroškov. Ta model za povračilo stroškov lahko torej uporabljamo v državah članicah in s tem celo znižujemo stopnjo napak ter pospeši, pospešimo izvajanje. Imamo tudi spremembo za Malto. Malta je predlagala določene spremembe za obstoječe stroške na enoto. Eh, gre recimo za štipendije, ki temelijo na ECTS, eh, seveda to temelji na zoseženih rezultatih. Italija, tukaj nekaj več novosti. Vključili smo operacijske programe za Lombardijo in pa za program Inklusione, tukaj Italija dobila možnost eh, uporabe stroškov na enoto, ki že veljajo za podobno informacijo v drugih regijah. Eh, in razširili smo obseg za programe mobilnosti za raziskave, dodali smo tri operacijske programe, imamo nove stroške na enoto za pobudo za zaposlovanje mladih. Tukaj so pokrita skupinska usposabljanja, individualna usposabljanja, splošno usposabljanje in pa usposabljanje civilnih za, um, uslužbencev. Tudi za Slovaško so predvidene določene spremembe na področju stroškov za enoto, pet jih je, za nizozemsko smo predvideli dodatne, dodatno priporočila za mm, um, tiste, ki so udeleženi v poklicnem usposabljanju, za Romunijo imamo nove stroške na enoto, ko gre za razdeljevanje obrokov otrokom v šolah. Tudi za Cipr smo spremenili prilogo, imamo novo, nov strošek na enoto za operacije, ki so povezane z posodobitvijo javne administracije, za operacijski program za poslovanje, človeški viri in socialna kohezija. Um, za Irsko imamo pašalni znesek za tehnično pomoč. Nekaj več kot 300 evrov za, vseh, eh, za vsakih 100 tisoč evrov porabljenih. Ehm, nova država članica je Portugalska. To je 21. priloga uredbe. gre za eh, stroške na enoto, za neformalno usposabljanje zaposlenih v javnem sektorju, gre za plače oseb, ki se udeležujejo tega usposabljanja. Vesela sem, da sem lahko podala danes eh, to predstavitev. Treba je dvigniti osveščanje v zvezi z uporabo stroškov na enoto in paravšalnih stroškov. Nekatere države članice tukaj razvijajo nove možnosti ponastavljenih stroškov za uh, operacije, tako da bomo naslednje leto verjetno imeli nove spremembe in državam članicam bomo lahko na poenostavljen način povrnili izdatke na osnovi te metode. Hvala lepa. Gospod Bizler in gospod Kasa imata vprašanja. Samo postopkovno vprašanje. Čeprav razumem, če bo s če bo svet ugovarjal, bomo mi o tem samo obveščeni oziroma bomo lahko tudi mi eh, predlagali predloge sprememb eh, za ta delegirani akt, kakšen bo rok, kakšen bo postopek in pa v zvezi z vsebino. Rekli ste, da se sedaj pogajate z petimi državami članicami, da bo verjetno sprejel nov, de, sprejet nov delegirani akt. Ali lahko poveste, za katerih pet držav članic gre? S kom se pogajate o tem? Gospod Kasa, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se predstavnici komisije za predstavitev. Če sem vas pravilno razumel, da pri tej možnosti poenostavitve, da za države članice namerava komisija to metodo uh, razširiti in jo uh, uporabiti za še več držav članic in uh, operacij. Ali lahko poveste nekaj več o tem, kakšen je načrt komisije na tem področju? Gospa Sukova, izvolite. Hvala lepa. Postopek je naslednji. To je delegirana uredba, ki je bila sprejeta 27. septembra. Sedaj eh, lahko v dveh mesecih so zakonodajalca odločita, ali sprejmata to delegirano uredbo ali ne. Torej lahko jo samo zavrnete ali pa sprejmete. To velja tudi za svet. Svet je rekel, da bo kmalo objavil mnenje. Ugovora na strani sveta torej ne bo. Obstaja tudi tiho soglasje. Če do 27. novembra ne bomo dobili ugovora, bomo smatrali delegirano uredbo za sprejeto. Ko gre za nove države članice, torej eh, smo v. Potekajo intenzivne razprave z Romunijo in Avstrijo, ne morem pa našteti vseh držav. Sodelujemo z generalnim direktoratom za proračun in pa z nacionalnimi pristojnimi organi preučujemo, ali so um, statistike potrdile to, da lahko za sistemu poenostavljenih stroškov prispevamo k večji učinkovitosti. No, državam članicam moramo dati na voljo tudi dovolj časa, da sprejmejo svojo metodologijo izračuna. Ne sprejemamo delegiranih aktov za eno samo državo, skušamo sprejeti delegirani akt za večjo skupino držav. Sama sem optimistična, ko gre za uporabo poenostavljenih stroškov, kajti v ta sistem je že vključenih 20 držav članic, to je dober rezultat. Imamo štiri ravni ponostavnih stroškov, ki so bile razvite za vse države članice, tako da pri pošaljnih stroških lahko države že ne posredno uporabljajo to pri svojih prošnjah za poročila izdatkov. Imamo tudi mm, mm, na, nacionalno mrežo za ponostavljene stroške, kjer so združene vse države članice ki jih zanima ta tema. Tukaj razpravlja o tem, katere metodologije so bile upra, uporabljene, katere poenostavljene stroške uporabljajo in kako je to prispevalo k hirši implementaciji programov. Prav tako pa je pomembno, da te opcije poenostavljenih stroškov lahko prilagodimo različnim kriterijem, indikatorjem in da jih lahko uporabimo v naslednjem programskem obdobju za podobne operacije, brez dodatnih eh, preverjanj ali potrjevanj. Prilagoditev torej poteka na letni osnovi, in če je določena metodologija že izvajana, potem ni treba, da komisija to na novo preverja. Hvala lepa. Sedaj pa še časovnica. Ko gre za odbor EMPL, za nas poteče rok za ulogo ugovora 6. novembra, rok za parlament ali svet pa je 27. november, kot je omenila tudi naša gostja, gospod Pislaru. Postopkovno vprašanje. 6. november je praktično jutri. Na osnovi te predstavitve bomo lahko vse skupaj uh, preučili. Če ima kdo torej kakšno pripombo, uh, komu in kako jo lahko sporočimo. Ja, dejansko ugovor pomeni zavrnitev, druge opcije ni. Torej, da ali ne, vse skupaj je precej enostavno. O tem moramo odločiti jutri. Ja, to sem razumel, ampak želel sem povedati, da bi komisija morala priti prej v parlament, zato da predstavi to vrstne delegirane akte. Tako da bomo v odboru Impel imeli dovolj časa eh, na sestanku koordinator, da se odločimo, ali želimo govarjati ali ne. trenutno se zdi, da nimamo dovolj časa, če bi želeli uložiti ugovor. Uh, tako da gre za to, da bi morala komisija prej priti k nam v odbor, zato da bi predstavila to vrstne delegirane akte. No, naj pripomnim, da imajo člani odbora individualno pravico do ugovora. Torej, to ni naloga koordinatorjev. Če torej obstaja individualni ugovor enega poslanca, potem bi to obravnavali na kakšen način? Oziroma, je dovolj, da en poslanec ugovarja za to, da zavrnimo delegirani akt? Torej, če je podan ugovor, potem morajo o tem razpravljati koordinatorji, Torej, naj zaključim. Cenim dejstvo, da je komisija predstavila ta delegirani akt. Dobro je, da smo o tem obveščeni, ampak v imenu naše skupine bi prosil komisijo naj bodoče pride k nam prej. Samo to sem želel povedati. Trenutno nam postopek onemogoča ugovor. Mm, okay. So, uh, the commission does this service this pre- Torej, uh, komisija je podala to predstavitev kot uh, dodatek k pisnemu obvestilu, ki ste ga dobili že prej. Dobro, v tem primeru se vam uh, zahvaljujem za predstavitev in uh, posvetoval se bom z svojimi svetovalci, zato da bom videl, ali sem dejansko dobil pisno obvestilo ali ne. Dobro, s tem zaključujemo današnjo sejo. Hvala lepa vsem skupaj. Hvala za zanimiva vprašanja v zvezi z predstavitvami, ki smo jih slišali danes. Sedaj pa še naslednja seja, ta je predvidena za 12. november. Hvala lepa in lep dan vsem skupaj.